Kakšna pripomba? Ne? Potem je dnevni red s tem tudi potrjen. Naslednja točka na dnevnem redu je moja izjava o proračunu za leto 2013 in sicer glede dejavnosti spravnega odbora. Dame gospodje, kolegice in kolegi, prejšnjo, prejšnji torek ob polnoči je potekel 21-dnevni rok za pravni postopek za proračun. Delegacija sveta in parlamenta se nista uspeli zediniti glede enotnega besedila. S tem je proračunski postopek za proračun 2013 na podlagi predloga komisije začasno prekinjen. Kot eh, določa pogodba, mora zdaj komisija pripraviti nov osnutek. Komisija je že najavila, da bo v petek tega tedna, torej 23. novembra letos, predložila nov osnutek, nov predlog, v upanju, da bosta svet in parlament kot enakopravna so zakonodajalca oziroma proračunska organa uspela najti kompromis. E, ta kompromis bi torej omogočil uveljavitev proračuna za leto 2014 s 1. januarjem prihodne leto. Dovolite, da najprej povem, da se Evropski parlament vsekakor zaveda svoje odgovornosti v proračunskem postopku in tako kot Evropska komisija se tudi Evropski parlament prizadeva za dogovor. Zavedamo se, da v primeru neuspešnega dogovora preidemo na začasne dvanajstine, kar je sicer rešitev za to, da sploh lahko nastopimo novo proračunsko leto, vendar to ni idealna rešitev. Kljub temu pa dogovor za vsako ceno ni nekaj, kar bi parlament lahko podprl. Z našim proračunom smo namreč zdaj na razpotju. V zadnjih dveh letih smo zaupali zavezam držav članic, da se bodo te držale svojih obveznosti, kar zadeva eh, plačila. Eh, države članice so dejale, da bodo sprejele takšen položaj. Glede na težki proračunski položaj, v katerem so nekatere naše države članice, je bilo to tudi rečeno. Vsem institucijam je bilo jasno, da Unija, z obstoječo ravnjo plačil preprosto ne more pokriti svojih obveznosti in ne bo mogla pokriti svojih poseb, obveznosti. Zato je bilo lansko leto tudi slovesno izrečeno, da bodo vsa plačila, ki ne bodo izvedena v obstoječem proračunu, z rebalansom proračuna potem tudi pokrita. V slovesni izjavi sta oba proračunska organa, torej parlament in svet, izjavila, da želite to storiti čim hitreje in eh, brez prevelikih težav. Citiram iz angliškega besedila. Upoštevajoč proces fiskalne konsolidacije v državah članicah, se svet in Evropski parlament dogovorita o znižanju ravni sprejetih obveznosti za plačila za leto 2012 v primerjavi z osnutkom proračuna komisije. Komisijo pozivamo, da zahteva dodatne plačila v spremembi proračuna, če bodo obveznosti Eh, sprejete v proračunu za leto 2012, izkazovale premanjkljaj sredstev za izplačilo. Svet in Evropski parlament bosta sprejela stališče o morebitnem rebalansu proračuna čim prej, da bi se na ta način izognili kakršnim koli zamudam pri plačilih. Dame in gospodje, to ni izjava nekega jeznega poslanca, to je izjava držav članic Evropske unije. In zdaj smo ravno na tem mestu, na tej točki. Komisiji za leto 2012 ostaja več odprtih računov iz kohezijskega sklada, socialnega sklada z eh, področja znanosti in programa Erasmus. Gre za račune, ki jih je potrebno poplačati in sicer v višini 9 milijard evrov. Še enkrat naj povdarim, da je potreba po dodatnih sredstvih za plačila za leto 2012 potreba, ki smo jo izračunali na podlagi prejetih računov do 31. oktobra. In to ni nekaj, kar smo izračunali na podlagi nekih ocen, temveč na podlagi pravne obveznosti, ki jo ima komisija. Da se bomo lahko resno pogovarjali o proračunu za leto 2014, moramo najprej korektno zaključiti proračunsko leto 2012. če ne bomo vedeli, koliko neplačenih računov bomo imeli 31. decembra 2012 pred seboj, potem tudi ne bomo vedeli, kakšen proračun potrebujemo za leto 2013. Države članice pa do konca spravnega postopka niso uspele podati jasnih zagotovil, da so pripravljene svojo izjavo iz novembra 2012, kar zadeva proračun za leto 2012 tudi spoštovati in da bodo manjkajočih 9 milijard države članice zagotovile. Za razliko od tradicionalnih proračunskih postopkov, tu ne more priti do kakršnih koli drugačnih dogovarjanj. Če vemo, da moramo plačati 9 milijard, potem ne moremo reči, da je 2, 3 ali 4 milijarde največ, kar lahko ponudimo. Ampak do torka zvečer, prejšnji teden, so države članice počele ravno to. Na tej podlagi nismo uspeli najti dogovora z Evropskim parlamentom, kajti to, kar od nas države članice zahtevajo, ni nič drugega kot to, da sprejmemo proračun s primanklajem. Ampak parlament ni pripravljen na to vrstno neresno postopanje, ki ga nekatere države članice izvajajo tudi na svoji nacionalni ravni. Nismo pripravljeni tega prenesti na evropsko ravno. Če problema za leto 2012 ne bomo rešili in če bo preveč neplačnih računov prešlo v leto 2013, potem moramo računiti že na zamudne obresti, če bomo v letu 2013 potem stali pred nerešljivimi problemi. Dame in gospodje, to ni več običajen proračunski postopek. To ne predstavlja več eh, zdravega finančnega upravljanja kateremu smo zavezani na podlagi finančne uredbe. Zato je tudi jasno, da proračun za leto 2013 mora biti zadosten, da bomo lahko pokrili tudi vse obveznosti za plačila. Kar zadeva zneske za oktober in november tekočega leta, to so sredstva, ki jih bo potreba pokriti z dodatnim denarjem v proračunu. Prioritete Evropskega parlamenta so rast, konkurenčnost, zaposlovanje. Le na ta način se lahko tudi borimo proti krizi. V tej luči je bil tudi predlog komisije, sploh v kontekstu poglave 1a, kjer so možne še izboljšave. Spoštovane kolegice in kolegi, pripravljeni smo na konstruktivno in resno iskanje skupne rešitve za še odprte vprašanja. Eh, pripravljeni smo na sodelovanje s svetom. Tudi mi si želimo proračun za leto 2013. Pripravljeni smo na pogajanja, odprti smo za pogovore in resnično upamo, da bo po predstavitvi novega osnutka strani komisije, eh, ko bo postopek ponovno stekel, da bo tudi svet spoznal da mora konec koncev plačati lastne račune. Še nekaj pozitivnih besed v zaključek. Z ustrajanjem parlamenta in tudi sam osebno sem se za to zelo zauzemal in zahvaljujem se tudi vsem sodelujočim, še posebej vam, kolega Lamasur, pa tudi vam, gospod Lavija in eh, gospej Balcani. Torej na ta način smo se vsi skupaj zauzemali, da države članice prepričamo v to, da rebalans proračuna številka 5 za leto 2012 z mobilizacijo solidarnostnih sredstev za žrtve potresa v Italiji v višini 660 milijonov evrov lahko čim prej sprememo. Z glasovanjem o tem rebalansu proračuna danes popovdne smo izkazali aktivno solidarnost z državo članico in njenimi državljani. Gospod eh, Mavrojani sem jaz, sva ta rebalans proračuna pred nekaj minutami tudi uradno podpisala, da bo ta denar dejansko lahko čim prej prišel do tistih najbolj prizadetih eh, oseb v najbolj prizadetih občinah v Emiliji eh, Romani in da bo to resničen znak naše solidarnosti. Upajmo, da bodo tudi druga proračunska vprašanja naletela na pozitiven zaključek in da bomo na decembrskem plenumu glasovali o rebalansu proračuna številka 6 za leto 2012 v zadostni višini in tudi o ustreznem proračunu za prihodne leto. V zaključek, dame in gospodje, naj povem, da je bil zame proračunski postopek do sedaj nekaj novega, vsaj v funkciji predsednika tega zbora moram reči, da sem se veliko naučil v tem postopku. Predvsem sem se veliko naučil o protislovju med eh, pojmoma svet in pa realnost članic. Svet ni gospod Mavrojanis, svet tudi niso vse države članice, ampak v svetu so nekatere članice, ki niso pripravljene držati svojih lastnih obljub. V svetu so države članice, ki so nas pripravljene poriniti v proračun s primanklajem. To zahtevati od nas, zato ker so sami predolgo in prepogosto prakticirali to na svoji nacionalni ravni, je nedopustno in upam, da bo večina v plenumu takšnemu postopku odločeno sprotovala. Hvala lepa za vašo pozornost. Besedo dobi kolega Giovanni La Via. Izvolite. Gospod predsednik, gospod minister Mavrojanis, spoštovani gospod komisar, kolegice in kolegi. Kot nas je predsednik Šulc ravno kar opomnil, smo v torek 13. novembra doživeli potek 21-dnevnega 21 roka za stavni postopek. Kljub temu naše delegacije eh, niso uspele doseči dogovora o proračunu za leto 2013. Z vidika parlamenta smo vedno v formalnih in neformalnih pogovorih poudarjali, da, kar se nas tiče, ni možno proračuna za leto 2013 sprejemati pred ne eh, zaključimo proračunskih postopkov za leto 2012. To torej pomeni, da moramo zelo natančno preučiti rebalans proračuna številka 5, ki je bil predstavljen danes do povdne, še bolj pa seveda rebalans številka 6 in pa potem proračun za prihodne leto. Ne moremo začeti z delom na proračunu 2013, če predlogi komisije ne vključujejo tudi prenosa sredstev iz prejšnjega leta tveganje, da proračuna ne bo in da bo treba uveljaviti eh, mesečne dvanajstine, je zelo veliko. Ampak naš parlament mora zavarovati določene prioritete, kar zadeva plačila, moramo doseči dogovor na ustrezni ravni, da bomo preprosto lahko nadaljevali z izvajanjem vseh politik Unije na običajen način. Kar zadeva obveznosti, pa zelo verjamemo v to, da je treba vlagati v rast, v zaposlovanje, v razvoj. To so konec koncev prioritete tega parlamenta eh, tudi za proračun za prihodnje leto. Seveda, zavedamo se težav, o katerih so se znašle države članice in to bomo tudi upoštevali tekom pogajanj, ampak to še ne pomeni, da je ta parlament pripravljen na to, da bi žrtvoval rast Evropske unije na oltarju varčevanja brez kakršnih koli izjem. Eh, na čemer nekatere članice ustrajajo. Moram reči, da vlada odlično vzdušje sodelovanja med institucijami in prepričan sem, da bomo uspeli najti dogovor. Ampak naj vas spomnim, da ima v tem postopku parlament polno pravico soodločanja s svetom in to pravico bomo tudi uporabili. Gre za pravico, ki nam jo priznava ustanovna pogodba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 proračun za leto 2012, ampak žal dogovora ni bilo. Zaenkrat namreč še vedno čakamo, ali se bo svet odločil, da bo poplačal že izstavljene fakture za leto 2012. Kot eh, je dejal že predsednik, kot je dejal gospod Lavija, je stališče parlamenta zelo jasno in logično. Ne moremo sploh začeti pogovorov o proračunu za prihodni leto, če še nismo rešili vseh odprtih vprašanj za leto 2012. No in problemi za letošnje leto znašajo 9 eh, milijard evrov v denarju in eh, zadevajo številne države članice. Gospod Mavrojanis, 500 delavcev v moji državi ne dobiva sredstev iz sklada za Eh, odpravo posledic globalizacije. Enako se dogaja z več kot 500 delovci v Italiji, 1000 eh, v Avstriji, 1000 na Finskem, 1500 v Romuniji in 303 eh, delovci na Danskem so prizadeti zaradi tega. Pa ne le oni, tudi študentje v Evropi ne vedo več, ali bodo dobili svoje štipendije ali ne. Tudi posamezni prejemniki od univerz do drugih tudi ne vedo, ali bodo dobili denar, ker se svet preprosto še ni dogovoril. To je nesprejemljivo. Pri pogajanjih nam ni uspelo in zdaj preprosto čakamo na to, da bo Evropska komisija podala nov predlog. Komisija ve, kakšno je stališče parlamenta in upamo, da bo nov predlog šel v našo smer. Upamo, da imamo v proračunu več manevrskega prostora, zato da bo na voljo več sredstev za evropske programe, ki jih je potrebno okrepiti. Namreč področje MSP-jev, raziskave in razvoj, Eh, okvirni programi, program mobilnosti, vse to ponuja nove možnosti našim mladim. Dejansko med parlamentom in svetom ni nekih velikih razhajanj glede prioritet, tako da sem pripričana, da lahko dosežemo hiter in zadovoljiv dogovor. Ampak eh, problem pri vsem skupaj so plačila. Kajti v nasprotnem primeru, če ne bo dogovora, bomo palezirali eh, programe, študente, univerze, raziskovalne inštitucije ne bodo dobile sredstev, ki smo jim jih eh, obljubili. Pomembno je, da ne zmanjšujemo proračuna, temveč da se poveča proračun, kajti vsi vemo, da je plačila za novembr in decembr preprosto potrebno opraviti in več denarja potrebujemo tudi za leto 2013. Komisija ne more ponovno podati neke izjave o tem, da svet pač nima rešitve. Mislim, da smo se znašli v nekakšni paralizi, ker je absolutno ključnega pomena, gospod Mavrojanis, da zdaj najdemo eh, neko rešitev in kot rečeno, ta je v rokah sveta. Hvala, gospod Mulder. Dankjewel, meneer de voorzitter. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Gospod Šulc nas je zapustil, vendar pa uvodoma. Uh, mislim, da je zelo dobro obesedil to, zakaj pravzaprav gre. Pogosto so težave s svetom take, da ko se z njimi pogajamo, da mi popuščamo, potem pa, ko jih sprejmemo, ko se vse skupaj podpiše, potem pa svet reče, da so zahteve parlamenta prekomerne v teh razmerah in da bodo vsi razumeli, da jih ne moremo izvesti. Če se nekaj podpiše, če se sporozum podpiše, če se prezamejo obveznosti, potem ne morete biti presenečeni, ko začnejo prihajati računi in ko jih je potrebno plačati. Tako pač to deluje posod, tudi v Evropskem parlamentu. Nima smisla govoriti o tem, da ne sme proračun se dvigniti nad ravnjo inflacijskih stopenj. Ko se zavežete na čemu, se bojim, da je pač za to potrebno plačati. vprašanje, ali so ocene komisije ustrezne ali ne. Dobro, to ostaja odprto. Predvsej je nesporazumov glede teh ocen. Če verjamemo ocenam državam članicam, ki jih posredujejo komisiji, potem ne bi smeli dvigovati proračuna za 6-7 odstotkov, tam je za dvakrat toliko. Torej, potrebujemo nekakšen uradni organ v državah članicah, ki bo preverjal ali so ocene držav članic eh, pravilne ali ne. Dve minuti sem imel, gospod predsednik, ne dve. Oprosti, ne, ne ene. In kar se tega tiče, moramo torej preveriti, ali so te ocene pravilne ali ne. Če so, potem vsakoletni spor glede proračuna ne bi bil več tako težaven. Če želite, dobiti proračun in plačati manj, potem je potrebno zmanjšati obveznosti. Hvala lepa, se pričujem, imel sem minuto, sedaj pa Ashford. Uh, Predsedujoči, to, da se v spravnem postopku nismo dogovorili, je nekaj, kar je obžalovanja vredno. Zato tudi, ker je tisk poslal zelo negativno sporočilo javnosti. Dajo tis, da je parlament tisti, ki ni želel sodelovati, če ne bo dobil več sredstev. V bistvu pa je predsednik parlamenta, preden je odšel, zelo jasno opisal razmere. Gre za tehnični spor. Če pogledamo nazaj, gre za 9 milijard evrov za retrospektivno vprašanje. To je torej vsota, ki je v rebalansu proračuna številka 6. Dolgoročno gledano, kot je gospod Mulder pravkar povedal, pa se moramo naučiti sledeče. Potrebujemo več nadzora, potrebujemo boljše ocene strani držav članic. sedaj pa si želimo zamrznitve, kar se obsega proračuna za leto 2013 tiče. Razumemo, da razumno ne moremo prenesti toliko odgovornosti, toliko prevzetih obveznosti. To bi bilo več kot 20 milijard evrov iz leta 2012 na 2013. Jasno je, da gre za vprašanje, ki ga mora razrešiti svet. Zato mislim, da bi Evropski parlament moral pozitivno sodelovati s svetom, zato da bi dosegli dogovor kar se da hitro. Gospa Andreasen. Gospod predsedujoči, ni skrivnost, da je sprava za 2013 bila neuspešna še preden se je sploh začela. To pa zato, ker je komisija zahtevala 9 milijard evrov več za plačila za leto 2012 zelo skeptična sem bila, če je ta dodatna sota potrebna. Večina držav članici sofinanciranja v teh kriznih časih ne more privoščiti. Zapomniti se moramo, da smo februarja letos, dva meseca po zaprti računom za 2012, nam je kimsko komisar za proračun dejal, da nam manjka 11 milijard evrov. Aprila, dva meseca kasneje, je dejal, da imamo 1,5 milijarde presežka. Potem, v spravnem postopku prejšnji teden, pa je gospod Levandovski povedal, da moramo znižati obveznosti za 1,5 milijarde za leto 2012. Katerim številkam naj verjamemo? To je resno vplivalo na verodostojnost pogajalcev, še prav posebno komisije. Komisiji ne moremo več namenjati več sredstev, če ne bo zagotovila ustreznih in zanesljivih informacij. To govorim že leta. Hvala lepa. Gospod Butikofer, modra kartica, spremete? Prav, prosim. Äh, Poštovana kolegica, vprašal bi vas, kako torej, v poslovnem življenju menjate dolžnika, če ga če njega zahteva, da naj plača dolge, potem pa reče, da si tega ne more privoščiti. Hvala lepa. Hvala lepa. Edini kompromis, za katerega so domnevali, da ga bodo dosegli države članice in svet, je bila številka, ki so ga sedeli lani decembra za 2012. Svet je dejal, da bodo zagotovili več sredstev, če bo potrebno. In to se je nanašalo na to, če bo prišlo do nepričakovanih dogodkov, kot so naprimer poplave v Italiji. Sedaj pa, da bi zagotovili kar tako 9 milijard evrov, to je skoraj 7 odstotkov proračuna za leto 2012, pa je resnično nespremljivo. In to kaže na to, da se na računu vodstva komisije ne moremo zanašati. Hvala lepa. Tudi gospod Gariga želi posredovati in spremete. Yeah. Hvala lepa. Gospa Andreasen, ali menite, da so računi, ki so jih države članice posredovali komisiji, pravi dokaz eh, za zanesljivost podatkov ali ne? Mikrofon. Eh, Mislim, gospod Gariga, da bi morali imeti dokazila, da so projekti bili učinkovito izpeljani. To bi zame bil pravi dokaz. Kajti ne more priti kar tako do potrebe 9 milijard evrov, kar čez noč, da se taka zahteva pojavi. Hvala lepa. Hvala lepa. Sedaj pa v imenu sveta gospod Mauro Janis, prosim. Much, Hvala lepa, gospod predsedujoči. spoštovane poslanke in poslanci, komisarka. Obžalujemo, da je spravni odbor, ki se je sestal po zadnjem plenarnem zasedanju Evropskega parlamenta oktobra, prišel do tega, da ni dosegel dogovora v 21 dneh glede proračuna za leto 2012 in 2013. Ciprsko predsedstvo je skušalo zagoditi vse, da bi pozitiven dogovor dosegli. Trdo smo delali pri približevanju stališč in delali smo čisto do konca. Na koncu pa smo morali sprejeti, da so stališča obeh institucij preveč oddaljena in da žal dogovora ni bilo možno doseči. Svet meni, da je bil predvsej odprt v postopku pogajanj, še prav posebno v zadnjih nekaj dneh spravnega postopka. Dosegli smo nekaj napredka, še prav posebno, specifično smo lahko potrdili ključen element pogajalskega svežnja pri rebalansu proračuna za leto 2024-2025, kar se tiče mobilizacije 670 milijonov evrov za podporo Italiji. Ne, da bi spreminjali predlog komisije. Kljub temu nismo mogli doseči zadostne prožnosti na strani obeh institucij, da bi dosegli napredek pri proračunu za leto 2013. Mandat spravnega odbora je bil, da dosežemo dogovor o proračunu za leto 2013. Nismo našli poti naprej glede tega vprašanja, ne da bi se najprej lotili vprašanja, rebalansa proračuna številka 6 za leto 2012, ki zahteva 9 milijard evrov, kar se tiče prevzema obveznosti za plačila za letos. Gospa Rubijal ima prav. Globalizacija je del rebalansa proračuna številka 6 in seveda mm, znamo ceniti vidik nujnosti. Svet se je in se je pripravljen pogajati o vseh elementih tega svežnja in bo tudi spoštoval naše obveznosti glede plačil. Vendar pa smo še vedno mnenja, da tega ni možno obravnavati ločeno, če želimo doseči uravnotežen rezultat, kar bo zahtevalo dogovor in potrditev vseh strani. Da bi tako torej zmanjšali razlike med našimi stališči. Torej, ta povezava med rebalansom številka 6212 in proračunom za leto 2014 po našem mnenju obstaja, kajti oboje skuša zagotoviti kontinuiteto enakih ukrepov in programov Evropske unije in oboje je potrebno financirati iz istih prispevkov držav članic. Seveda, ko to pravim, pa mora biti nekaj zelo jasno. Spoštovali bomo pravice, in pristojnosti Evropskega parlamenta v celoti, kar se tiče proračunskega postopka, torej so v zakonodajalno funkcijo, so odločanje pod določenimi pogoji tudi v vaš prid. Sedaj imamo samo še nekaj tednov do konca leta. Sedaj čakamo na nov osnutek proračuna komisije, ki bo moral upoštevati napredek, ki smo ga dosegli do sedaj pri združevanju, približevanju različnih stališč obih institucij. Seveda bi mi bilo bolj všeč, če bi bili v drugačnih razmerah, kot smo danes, vendar pa upanje ostaja. Upam, da bomo dosegli pozitiven rezultat v tem kratkem času, ki ga je še pred nami. Ciprsko predsedstvo bo storilo vse, kar je v naši moči, da bi na podlagi novega osnutka proračuna dosegli dogovor. Računamo na pripravnost Evropskega parlamenta na konstruktiven dialog, zato da bomo lahko pripravili proračun za Evropsko unijo od začetka leta. Gospod predsedujoči, poslanke in poslanci, prepričan sem, da je naša kolektivna kredibilnost na kocki, če bi nam tokrat spodletelo. Tega enostavno ne bi razumeli, če ne bomo dosegli dogovora. Glede na to, kaj je v igri prepričan pa sem, da lahko presežemo razlike in dosežemo kompromis s ciprsko predsedstvo in sam osebno sem zavezan temu, da bi prišli do pozitivnega rezultata. Hvala lepa za vašo pozornost. So no. Hvala lepa. Gospa Hedegard, komisija. Hvala lepa, gospod predsedoči. Najprej bi rada obvestila parlament, da so gospoda Levandovskega poklicali v Bruselj za nujne priprave na naslednjo finančno perspektivo. Veste, da je predvsej zaposlen, to boste razumeli. Zato sedaj govorim v njegovem imenu, v imenu komisije. Najprej naj se odzvam na to, kar je dal predsednik v svojih uvodnih besedah, da pozdravljam rebalans proračuna številka 5. To pomeni, da bomo lahko zagotovili sredstva, ki so nujna za Emilijo Romanjo. To je samo eden od primerov, kaj lahko evropska sredstva pravzaprav prav storijo, kako učinkovita so lahko in zakaj so pomembne. Komisija obžaluje, da nismo dosegli dogovora o proračunu za leto 2013 v spravnem obdobju, ki je predvideno v pogodbi, pripričani pa smo, da lahko še vedno najdemo rešitev do konca letošnjega leta. V naslednjih dneh bo komisija predstavila nov osnutek proračuna kot to predvideva člen 314 pogodbe. Čeprav obstajajo razlike med stališči Evropskega parlamenta in svetom, je spravni opor že dosegel nekaj napredka pri prepoznavanju možnih elementov kompromisa glede proračuna za leto 2013. Komisija bo to upoštevala pri pripravi novega osnutka proračuna. Na ta način komisija upa, da bo povečala možnosti za dosego dogovora med svetom in parlamentom za leto 2013 pred koncem leta in nam tako ne bo potrebno prijeti na začasne danestine. Raven plačil je vprašanje, ki je še odprto. Kar se tiče dodatnih plačil, ki so zahtevne strani komisije in pomankanja sredstev v letu 2012 in potem za leto 2014. Vsi poznamo ekonomske težave po Evropi in državah članicah v tem trenutku. Vendar pa dožnost Unije je, da izpolni pravne obveznosti, ki izhajajo iz obveznosti, ki smo se jih že zadali v sedanjem proračunu. Rebalans proračuna številka 6 je še vedno na mizi, še vedno govorimo o tem in račune je potrebno plačati, to priznamo, gospa Andreja, in to so pravi računi, to so prave obveznosti, to niso ocene, gre tudi za verodostojnost in to, kar počnemo tukaj. Če želimo zadostiti plačenim potrebam za leto 2012, če želimo ohraniti verodostojnost, moramo nekaj storiti. Imamo regionalne, lokalne organe, ki imajo programe v okviru kohezijskih strukturnih skladov, pa tudi, naprimer, študente čakajo na plačila pri programih kot je Erasmus in Erasmus v okvirnem programu za raziskovanje. Komisija meni, da bi realistično ustrezna raven plačil bila potrebna za podporo ustvarjanja delovnih mest in rasti. In seveda s tem se strinjajo vse inštitucije naj se vrnem na proračun za leto 2013 in kateri bodo naslednji koraki. Komisija bo storila vse, kar je v njeni moči, da bi pripravila nov osnutek proračuna, ki bo dobra podlaga za dosego dogovora med parlamentom in svetom. Nadaljevali bomo s tem, da bomo skušali na pošten način posredovati in doseči hitro sprejete proračuna za leto 2013. V podobnih razmerah smo bili že leta 2010, ko je šlo za prvo proračunsko leto pod novimi lizbonskimi pogoji po tem, ko spravnemu odboru ni uspelo, so vse inštitucije zelo konstruktivno sodelovale, zelo intenzivno sodelovale in tako smo potem sprejeli proračun za leto 2011 še pravočasno. Naj končam, gospod predsedujoči, in omenim nekatere posledice, če dogovora ne bo. Menimo, da ne smemo podcenevati teh posledic. Nekaj primerov. Izvajanje ključnih evropskih programov in okrepov bo odloženo in to bo imelo neposredne učinke na prejemnike. Tako bi imeli potem tudi za manjna plačila pri kmetijstvu med 75 do 80 odstotkov neposrednih plačil bodo zahtevane januarja in februarja naslednje leto. Nemogoče bo naprimer zagoti sredstva za sklad za prehranje globalizacije ali tudi sklad za nujno pomoč in potem tudi nekateri regulativni organi agencije, ki so v začetni fazi, bi bili v velikih težavah pri izpolnjevanju svoje vloge. To bi naprimer veljalo za velike IT sisteme agencije na tem področju, na področju pravosodja, ki bi naj postali operativni naslednje nekaj dneh. Vem, da tako Evropski parlament kot tudi ciprsko predsedstvo vesta, poznata ta tveganja in da sta pripravljena sodelovati zelo intenzivno v naslednjih dveh tednih, zato da bi dosegli ustrezen dogovor pred koncem leta. Komisija resnično upa, da bomo našli rešitev in na podlagi skupnih prizadevanj upam, da bomo decembra v Evropskem parlamentu podprli proračun za leto 2013, ki bo lahko prispeval gospodarski rasti in ki bo pokazal zmožnost Evropske unije, da ukrepa. To je najboljši signal, ki ga lahko pošljemo evropskim državljanom v teh težkih razmerah. Hvala lepa. Ah, Hvala lepa, sedaj pa gospod Lamasur. Hvala lepa, gospod eh, predsedujoči, predsedujoči svetu, gospa komisarka. Glede proračuna je parlament izkazal svojo realnost in občutek odgovornosti. Dve zaporedni leti je kvalificirana večina v tem parlamentu sprejemala raven plačil na predlog sveta ministrov, da bi k temu dodali en sam evro. Parlament je pri glasovanju obdel nad tem, da so prišle v spredje politične prioritete, ki so enake prioritetam Evropskega sveta, agenda EU 2020 in na nazadnje tudi vsebina pakta za rast. Ta isti občutek odgovornosti nas vodi tudi danes, ko pravimo, kot je dejal Eh, predsednik Šulc, da o proračunu za leto 2014 ne moramo začeti niti govoriti, dokler ne zagotovimo izplačil za obveznosti iz leta 2012. Nobeden od 27 ministrov ne izpodbija višine teh obveznosti, 9 milijard. Ampak nekateri izmed njih tega ne želijo plačati v letu 2012. Skratka, da bi se plačala, plačale vse obveznosti za programe zaključene v letu 2012. In to je nekaj, kar je v neskladju s finančno uredbo. To je tudi ravnanje, ki je v neskladju s proračunom 2012, kot je bil izglasovan. Saj ta predpostavlja tudi zavezo, da se sprejmejo po potrebi rebalansi proračuna, kot je dejal gospod Šulc. Prav tako pa je to nasprotnost samo eh, pogodbo. Evropski proračun mora biti uravnotežen, ko se ga izglasuje, ampak prav tako ga je potrebno uravnoteženo izvajati leta ne moremo zaključiti z dolgom v višini 9 milijard evrov. Naj dodam na predvečer Evropskega sveta, da je zavračanje plačila preteklih eh, računov nekaj, kar odozema kakršnokoli kredibilnost jutrišnjemu proračunu. Glasovanje o proračunu za leto 2014 mora spomniti tiste, ki so na to pozabili v nekaterih prestolnicah, da je pri proračunu, pa naj se pogovarjamo o enem letu ali o sedmih letih, po naravi stvari takšno, da se nič ne zgodi brez soglasja parlamenta. Upam, da bo Evropska komisija eh, z novim komisarjem za proračun pripravila takšen predlog, ki bo upošteval naša stališča in zato tudi zaupamo ciperskemu predsedstvu, ki je še kako aktivno, da bo seveda obralo vse potrebne pobude. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Fon. Uh, Hvala lepa, gospod predsedujoči. Sodeloval, sodeloval sem v spravnem postopku, kajti sem poročevalec za proračun parlamenta in za druge oddelke, vendar niti blizu nismo prišli, da bi razpravljali o teh zadevah, kajti razprave o rebalansu osnutka proračuna 5 in 6 so propadle. Rebalans proračuna številka 5 je bil dogovorjen v parlamentu, za nas je bila to moralna zadeva, ne pa finančna, zato sem zadovoljen. Preseneča pa me, da nismo mogli doseči sporazuma o rebalansu proračuna številka 6. Mislim, da pravne obveznosti ne bodo izpolnjene. Skrbi pa me tudi, kaj se bo zgodilo z nekaterimi programi in projekti v prihodnosti. Upam, da bo parlament oziroma svet sprejel soglasje med seboj, kajti dejansko gre za bitko v svetu samem. In še na kratko, kar zadeva parlament in druge oddelke proračuna. V parlamentu smo se držali svojih obveznosti, povišali smo proračun samo za 1,9 odstotka, zamrznili smo plačaj, plačila za poslance in tako naprej. Vse to pa um, vključuje pristop Hrvaške in 1,7 odstotno povišanje plač. Zato je dejansko povišanje proračuna za parlament samo 0,6 odstotkov v realnem smislu. Mislim, da je parlament lahko na to ponosen. Kar zadeva druge oddelke, mislim, da sta samo še dve vprašanje. Prvo je splošno stop, stopnja povečan. Svet se še vedno želi, da bi zamrznili proračun za vse institucije, kar počes, mislim, da je to napak, institucije imajo različne potrebe, zato moramo razmisliti o tem, da bi določene proračune povišali, seveda pa jih moramo podbujati k temu, da bi tudi oni ostali pri odstotku cela devet. In še nekaj je odprto vprašanje, namreč 1,7 odstotkov više plače, to je trenutno pred sodiščem parlament meni, da bi bilo dobro, če bi ta 1,7 eh, odstotek dali v rezerve res je zadeve bi lahko bile še slabše, kaj ti, če bo parlament oziroma če bo sodišče to potrdilo, potem bomo morda morali plačati mm, za nazaj do leta 2007. Mislim, da bi parlament moral eh, poskrbeti, da bo svet sprejel to, da bi 1,7 odstotkov dali v rezervo. Mislim, da je to pametno in razumno. Hvala. Hvala sedaj gospod Alvaro, ki ga ni, zato bo nadaljeval gospod Morganti. A, ah, gospod Tanak, modri karton, izvolite. Sprejmete, gospod Vaughn. Uh, to bo pa dobro. Gospod Vaughn, zelo vas cenim, kakor uh, veste in pogosto skupaj potujeva v parlament z avtomobilom, ampak kako lahko v trenutnem gospodarskem stanju, še posebej v Združenem kraljestvu, kjer smo zamrznili plače, uh, ljudje so izgubili delovna mesta tudi v javnem sektorju zaradi proračunskih rezov in vrčevalnih ukrepov. Kako lahko upravičite, da so evrokrati imuni in da so upravičeni do 1,7 odstotnega povišanja plač? Prav gotovo bi jim morali zamrzniti plače, če že ne znižati, glede na to, kakšno je stanje. Gospod Von? Ja. Hvala lepa. Sploh nisem komentiral o tem, koliko si zaslužijo 1,7 odstotno povišanje. Komentar je ta, da bo sodišče verjetno potrdilo to povišanje plač in to bomo morali plačati, če želimo ali ne, tudi za nazaj. Zato bi bilo dobro, če bi ta sredstva dali v rezervo in tudi za druge institucije bi bilo pametno, da bi to dali v rezervo. Prosim svet, da to sprejme. Hvala. Eh. Hvala. Sedaj pa gospod Morganti, še enkrat izvolite. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Spravni postopek je propadel. S tem so se pokazale vse težave, ki jih Evropa ima, tako pač več ne gre. Namesto, da denar pošiljamo ljudem, ki eh, ga potrebujejo, se prepiramo. To je zelo uh, sramotno. Veliko je bilo že prej signalov, da se bo to zgodilo. Države članice ne izpolnjujejo zahtev komisije, izgleda, da sloh ni zanimanja za Evropo. Nekaj mora biti jasno. Če spremeš obveznost, jo moraš potem tudi izpolniti. Imamo veliko programov, programi se že izvajajo, naprimer Erasmus, oni potrebujejo sredstva za to, da bodo lahko nadaljevali svojim delom. V prihodnosti bi lahko bili bolj pragmatični in manj dogmatično nastopali, vendar mislim, da moramo določene stvari spremeniti. Prva stvar, ki se mora spremeniti, je Evropska unija. Nihče več ne verame v vanjo razen držav članic, ki so jo želeli, ampak ne želijo plačati za njo. Dobro, hvala se, da je pa pritegnite pozornost predsedujočega. Prva je gospa Basesko. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Pogajanja med eh, svetom in parlamentom v zvezi z proračunom so propadla, žal. Razlike med obema institucijama so bile tako velike, da kompromisa ni bilo mogoče najti. Najti moramo neko rešitev za proračun, za plačila za leto 2012. Drugače, izvrševanje politike Evropske unije v prihodnosti ne bo več tako gladko. Mislim, da bi države članice morale dobiti ustrezna finančna sredstva za izvajanje programov, kot je naprimer Erasmus. Tudi eh, drugi programi bodo ogroženi, če ne bomo imeli ustreznega proračuna za 2013. To velja za razvoj podeželja, socialni sklad, kohezijski sklad ali sklad za raziskave in razvoj. Hvala. No. Hvala lepa, sedaj pa gospa Jedrživska. Parlament Evropejski. Evropski parlament je varoh proračunskih obveznosti Evropske unije in v spravnem postopku se zato nismo mogli govoriti o tem, da se začne s pogajanji za leto 2014, če pa naša blagajna za leto 2012 eh, vendarle izkazuje še pomankljivosti najprej potrebno ustrezno izvesti proračun za leto 2012 in zagotoviti dodatnih 9 milijard eh, evrov. To je konec koncev v interesu držav članic, kajte to je denar, ki se bo vrnil v blagajne držav članic v eh, obliki povrnenih sredstev za investicije, ki so že bile izvedene v regijah v kontekstu kohezijske politike. Prav tako bodo podjetja, eh, znanstveniki in eh, nacionalne izvedene agencije, ki izvajajo eh, programe štipendiranja Eh, v programu Erasmus bodo prav tako dobili denarja. Na ta način, eh, mislim, če bomo zaključili za leto 2012, bomo lahko začeli tudi s pogajanji za leto 2013. Ampak tu moramo jasno povedati, brez eh, dodatnih sredstev iz nacionalnih proračunov, nacionalna verodostojnost Evropske unije opada in Evropska komisija se lahko znajde v položaju, da bo morala nositi tudi določene pravne posledice iz tega naslova. Mr. Savana, you have the floor. Gospod Safana.

iskanju sprememb za proračun, vendar v Evropski uniji moramo poskrbeti, da nehamo zlorabljati sredstva iz proračuna Evropske unije. To sporočilo moramo prenesti ljudem. To ne bo preprosto, to ne bo poceni in to ne bo enostavno, ampak to je sporočilo. Države članice želijo biti stroge v zvezi s proračunom, govorijo o odgovornosti mi pa moramo previdno ravnati z denarjem davkoplačevalcev, kajti drugače bomo dejansko morali izvesti reze. Konec koncev moramo prositi za dovoljenje, da celotno zgradbo zgradimo na novo. Zadeve moramo zastaviti tako, kot je treba, kajti za to dejansko gre. Hvala. Hvala, gospod Rubih. Ja. Hvala lepa, gospod predsedujoči pravzaprav gre za to. Zavezali smo se k temu, da bomo izvedli določene programe. Potrdili smo jih, nadzorovali smo jih, sedaj pa je treba za to plačati. Plačanje bojo zagotovo, vendar vprašanje je, kdaj. Nekateri ne želijo teh plačati v okviru proračuna 2012, to želijo prenesti v proračun 2013. Če se tam ne bomo dogovorili, potem bodo zgornje meje Eh, presežene in eh, pravilo začasnih dvanajstin nam bo tukaj sicer lahko pomagalo, ampak sedaj čakamo na proračun eh, oziroma na predlog komisije, to mora potrditi dve tretjini sveta in parlament. Mislim, da je zelo pomembno, da bi državljanom Evrope pokazali, da evropski programi dejansko zagotavljajo dodano vrednost, še posebej sedaj, ko smo v času krize, ko se soočamo z proračunskimi primankljaji, mislim, da je prav zato pomembno, da najdemo skupno osnovo, zato da bomo lahko izvajali programe, ki zagotavljajo dolovno mesta in s tem tudi rast. Hvala. Hvala lepa, gospod Holmar. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Najprej se želim strinjati s tistimi, kolegicami in kolegi, ki trdijo, da je treba stare račune pač plačati. Če bomo zadeve prelagali, bo vse skupaj še draže, zato ker bomo morali plačati obresti. Prav tako pa bomo izgubili verodostojnost. Državljani ne bodo zaupali nam, če ne bomo plačali tistih obveznosti, ki smo jih že sprejeli. Zato je ključnega pomena, da oblikujemo rebalans proračuna. Za leto 2013 bomo tako ali tako imeli problem, kajti na koncu bomo imeli še višji rebalans proračuna, če bomo zadeve zastavili prenisko, kajti obveznosti iz prejšnjih let bodo končno uh, ujele korak z nami, zato bomo to morali plačati. Razumem sicer, da smo v času krize, ampak če želimo nekaj spremeniti, potem lahko to storimo v okviru večletnega finančnega okvira, tam lahko govorimo o obveznostih, ampak preteklosti ne bomo rešili tako, da preprosto pravne predpise postavimo pod vprašaj. Hvaležna sem, da eh, se predsedstvo tako intenzivno ukvarja s pogajanji. Hvala. Hvala lepa, s tem je konec postopka. Priteknite pozornost predsedujočega in besedo ima spet komisarka Hedegard. Izvolite. Hvala lepa, čisto kratka bom, kakor sem že povedala, do konca tedna bo komisija pripravila nov predlog na osnovi tega, kar smo slišali od sveta in Evropskega parlamenta. Vsi vemo, kako pomemben je tukaj um, čas. Komisija je mnenja, da če bomo imeli politično voljo, lahko še vedno dobimo proračun za leto 2013. Mislim, da je tudi iz te razprave jasno, da državljani od nas pričakujejo vsaj to če se ne bomo dogovorili o tem, potem to ne bo poslalo dobrega signala nikomor. Zato mislim, da si moramo zelo prizadevati, da v mesecih in tednih, ki nam še ostanejo, dosežemo dober rezultat. Hvala. Hvala, sedaj pa gospod Morojanis v imenu sveta. Izvolite. Hvala lepa. Hvala, gospod predsedujoči, Hvala za to spodbudno izmenjavo mnenj. Vsi bi raje videli, da bi bila pogajanja uspešna v okviru spravnega postopka, vendar mislim, da si vsi želimo, da bi pogajanja spet zagnali in da bi našli pozitiven rezultat do konca tega leta. Spravni postopek se je prejšnji teden končal brez rezultata in to predstavlja začetek intenzivnih zavez k temu, da se ne predamo in da storimo vse, kar lahko za to, da dosežemo sporazum. Gospod predsednik, povedati želim, da se iz srca zahvaljujem predsedniku Lamasurju in kolegicam in kolegom iz Evropskega parlamenta, za to, da so tako konstruktivno nastopali. Zahvaljujem se tudi komisiji in komisarju Levandovskemu. Letošnji proračunski postopek poteka v zelo težkih okoliščinah. Zato morajo vse strani storiti vse, kar lahko, da bi našli sporazum. Sporazum za realističen in uravnotežen proračun za leto 2013. Cipersko predsedstvo in sam si bomo po najboljših močeh prizadevali za to, da bi dosegli pozitiven rezultat. Upam, da bo komisija igrala svojo tradicionalno vlogo poštenega posrednika in da bo gospod Levandovski kmalo predstavil nov osnutek proračuna, ki ga pripravlja in da bo vodil naše razprave v prihodnosti. Hvala lepa še enkrat za vašo prisotnost, za vašo pozornost in za razumevanje. Hvala. Hvala lepa komisiji, hvala kolegice in kolegi za to razpravo. Sedaj pa ustno vprašanje v zvezi s konferenco o podnebnih spremembah v Dohi.